Prehajamo na naslednjo točko na našem dnevnem redu. Tiste, ki vsta zanima nič niče na tekmi med Nemčijo in Francijo. Tako, naslednja točka pa je izjava komisije glede uporabe tradicionalnih označb za vina iz ZDA. Gospod Šemeta, dobi takoj besedo v imenu komisije. Prosim. podpredsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Uporaba določenih tradicionalnih pojmov za opisovanje vina je praksa, ki se že dolgo uporablja v Evropski uniji. Po reformi vina iz leta 2008 smo pripravili skupni okvir in pravila, kar se tiče priznavanja, zaščite in uporabe takšnih tradicionalnih pojmov opredelili smo še prav posebno nov postopek za zaščito. To zadeva tako Evropsko unijo, kot tudi trge vina tretjih držav oziroma vina iz tretjih držav, ki se pojavljajo v Evropski uniji. Vedno smo bili skeptični glede tradicionalnih pojmov in imamo tudi zelo skeptičen pristop glede te politike. Leta 2006 smo dosegli vinski sporozum, sporozum na področju vina med Evropsko unijo in ZDA. In to je bil prvi korak v razpravi glede tradicionalnih pojmov med ZDA in EU. Imeli smo izjemo za uporabo pojmu šato za ameriška vina na trgu Evropske unije. Tukaj gre za tradicionalno predstavitev in za zaščitno znamko, ki je bila registrirana v Evropski uniji pred 10. marcem 2006 še več. Imeli smo tudi triletno prehodno obdobje za ameriška vina, ki imajo tradicionalne oznake, kot je še to za uporabo na evropskem trgu. To je poteklo marca 2009. Junija 2010 sta dve najpomembnejši združeni vina v ZDA, Wine America in Wine Institute, zaprosila za priznanje pojma šato kot tradicionalnega pojma za ameriška vina, ki se uvažajo v Evropsko unijo. Pojem šato se uporablja poleg eh, v Franciji tudi še v Luksemburgu, Italiji, Čilu in v Kanadi. Definicija vključuje. De, definicija je blizu pojma ki ga imamo v Evropski uniji, ni pa identična tej. Po preučitvi v skladu z novim postopkom Evropske unije je to bilo objavljeno, zato da bi pokazali, da prihaja do razlike. Francija je v tem kontekstu bila proti temu, ker pravi, da bi pojem šato lahko zavajal francoske potrošnike. Komisija se zaveda, občutljivosti tega vprašanja. Komisija še vedno ocenjuje in skuša vrednotiti ta primer in bo izvedla poglobljeno analizo razmer. Hvala lepa. Komisar, vi... Hvala lepa. Gospod komisar, sedaj pa v imenu političnih skupin. Najprej za dve minuti gospa Luling, ELS. Euh, Gospod komisar, Spet eh, smo se tu zbrali v obrambo eh, eh, vinarskih, vinarskega sektorja, naše intelektualne lastnine. Gre za sektor, kjer pravzaprav Evropa še vedno predstavlja prvaka oziroma ima vodilno vlogo. In dobro ste eh, povedali, da je nemogoče, da bi se neprestano zlorabljalo so strani ZDA oznake oziroma označbe šato in druge za tržanje njihovih vin na ozemlju Evropske unije. Nikoli. Pa naj gre za kakršnikoli razlog, zunanje trgovinski razlog, bomo popuščali in dajali koncesije ZDA, eh, da zlorabljajo naše označbe in na ta način izkrivljajo konkurenčnost, ko gre za kakovostna evropska vina. Eh, in prav tako, prav gotovo poznate eh, sine qua non, ta izraz šato, Zato je komisija tudi objavila definicijo v eh, glasilu, ki ni eh, skladna s tisto, ki je bila objavljena eh, leta 2009. Vem, da skupnostno pravo dopušča regulativo za profesionalno organizacijo iz tretje države, vendar pa mora to biti narejeno na resen način, na dosleden način, temu pa v tem primeru ni tako. Vem, gospod komisar, da Eh, ni, da vam ni prijetno tu eh, nadomeščati eh, vašo kolegico, vendar pa oziroma vašega kolego prosim, če posredujete to sporočilo vašemu kolegu. Kolegin, als... Hvala lepa, kolegica. Naslednji za tri minute, v imenu SND, kolega De Castro. Presidente, komisarju, onorevoli kolegi. Predsedujoči komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Sedaj imamo dobro priložnost, da si ogledamo strateško vprašanje pri zaščiti in krepitvi evropske proizvodnje. Vidimo vedno več ponarejanja kvalitetnih evropskih izdelkov če bi sedaj dovolili uporabo pojmov šato in klo za ameriška vina, ki se prodajajo v Evropi, bi to bilo še prav posebno zaskrbljujoče in tudi presenetljivo. Komisar, jasno je, da gre za trgovinske prakse, ki po eni strani lahko zavajajo potrošnike, ko kupujejo vina, po drugi strani pa lahko to ima negativne ekonomske in socialne vplive na. Um, tiste, ki se s tem ukvarjajo, šatom in klo. Zato gre danes v zadnjih letih, pa smo videli, da bi lahko ogrozili celotno kakovostno proizvodno. V Evropi imamo ponaredke pri proseku, riohi, šampancu. To se dogaja po vsem svetu. Imamo evropski socialni model in storiti moramo vse, da ga ubranimo, kar se tiče vina, pa je trgovinski sporozum med ZDA in Evropsko unijo, ki je bil sklenjen leta 2006, zanemarjen. In, sedaj, leta dva, in potem leta 2009 je ZDA lahko še vedno izvažali vino s temi besedami, ki smo jih omenili, šato in klo. Kar se tiče zaščite živil in preglednosti, smo pred vsemi na trgu vina. pa tudi pri kakosnih svežnih, ki smo jih sprejeli, torej pri vsej tej zakonodaji smo zelo napredni. Točno zato smo to pripravili, da bi se izognili ponarajanju certificiranih evropskih proizvodov. Sedaj bi lahko to postalo nično, če bi ljudem izven Evropske unije dovoljevali, da lahko uporabljajo ponaredke. To bi pomenilo seveda da bi bili v slabšem položaju. Zato še enkrat pozivamo komisijo, da zagotovi bolj pregleden trg in da zagotovi resnično vzajemnost trgovinskih pravil, zato da bi imeli več konvergence na mednarodni ravni, kar se tiče kakovostnih standardov, ki jih uporabljamo mi v Evropski uniji. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja minuta minuto in pol v imenu Alde, gospa Grisbek. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, dragi eh, kolegi. Po organsko spremenjenih, eh, po spremenjenih organizmih in eh, drugih področjih eh, prihajamo sedaj eh, do. Eh, do tega vprašanja vin, mešanice vin in podobno in eh, tudi do vprašanja, da se eh, dovoli Ameriš, eh, američanom, da tržijo svoja vina pod temi imeni. Sem francozinja in v Evropi prav gotovo imamo zgodovinska vinogradniška območja z dolgo, bogato tradicijo in z znanjem na tem področju. In označba šato, eh, potem kloza Borgonje, to so svetovno znana vina, to je sinonim ne le za najkakovestnaša vina, eh, eh, temveč to velja tudi na evropski ravni. Lahko razumemo, da bi želeli američani uporabljati te označbe za svoja vina in eh, vina, ki so jih razvijali njihovi vinogradniki tekom stoletji. Vse to pa bi imelo zelo velike posledice in eh, Poleg tega pa, kot je že bilo povedano, bi to pomenilo tveganje tudi neke vrste zavajanja potrošnika, eh, ki je za nas nesprejemljivo. Seveda ne moramo prepovedati čilencem ali američanom, da imajo vrste šato in klo, vendar pa eh, ne smemo škoditi svoji dediščini. In eh, ostanimo razumni. Hvala. Spoštovane kolegice in kolegi tudi meni se zdi tema vino zelo pomembna. Prosim, ne silite me v to, da vam izključim mikrofon. Sedaj v imenu GUNGL, e gospod Ferreira, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedoči, gospod komisar. Po katastrofalni reformi skupne ureditve trga in posledice za Portugalsko imamo sedaj nove grožnje pred sabo, kot da bi slabe razmere na portugalskem ne bile dovolj, ko ne, eh, kmeti sploh ne morejo plačati več svojih stroškov žetev. In vidimo sedaj zelo veliko težav, zelo veliko imen eh, porta, ki jih uporabljamo že stoletja, se sedaj uporabljajo tudi drugot. Iz, vidimo, za, gre za zlorabo teh imen in sedaj imamo tudi trgovinski sporozum med Evropsko unijo in ZDA in to odpira vrata za to, da lahko ameriško vino prodre na naš trg in izkoristi podobo portovca, ki se je oblikovala stoletja. To je seveda slabo za potrošnike in seveda tudi za tiste najstarejše regije, vinske regije kot je regija Duro na Portugalskem. Hvala lepa. Sedaj pa dve minuti. Gospod Dan Tan gospod predsedujoči, gospod komisar, dragi eh, kolegice in kolegi. Eh, dopolnil bi prispevek Astrid Luling in sicer bi primerjal tri definicije. Definicija naravni skupnosti je šato zaščiten in sicer kot tradicionalna označba v skladu eh, s več členi, med drugim z členom 127. Potem je tu še člen, ki podaja ki podaja opredelitev skupnosti, vključuje več označb oziroma izrazov eh, z vinogradniškega področja leta 2007 in 2009. In eh, takrat, eh, to je bilo pred soodločanjem, je komisija ugotovila, da je to bilo smiselno. Hkrati pa se definira v eh, členu 27 eh, izraz oziroma označbo šato in sicer z geografskim eh, poreklom, ko In eh, sicer za gre za tradicionalno uporabo kot sestavni del imena, eh, imena blagovne znamke. Eh, Gre torej za komercialno eh, blagovno znamko. To so eh, torej eh, te definicije, vendar ni to v skladu niti naprimer z tistim, kar se zahteva v smislu prednosti navajanje definicije iz marca 2009. Eh, v, svoj, v uradnem glasilu pa ne najdemo eh, tega, kar, navajajo, kar navaja ameriško združenje. Zato to ni sprejemljivo in če je evropsko pravo, predsedujoči je prekinil govornika. Hvala lepa kot sem dejal, bom strok, kar se časa tiče. Naslednji dve minuti, gospod Andrijo gospod predsedujoči, gospod komisar, dragi kolegi, zdi se mi, da je neobhodno potrebno, gospod komisar, danes, da komisija zagotovi polno skladnost te zahteve z določbami, eh, ko gre za zaščito geografskega porekla eh, in tradicionalnih označb eh, in sicer, vkolikor to velja za tretje države. Potrebno je, da, tu, da so tu izpolnjeni izpolnjeni vsi pogoji in eh, na enak način, kot se zahtevajo od držav članic. Sicer eh, se bomo znašli v situaciji nelojalne eh, konkurence, ko bodo američani uporabljali izraze šato in klo. Američani niso tudi imajo drugačne eh, pristope in eh, pri njih eh, vinifikacija poteka na drugačen način. Zato lahko to predstavlja zavajanje javnosti, ko naprimer to ni povezano neposredno z vinogradniškim sektorjem. V, v primeru Evrope pa gre za desetletje, desetletja eh, dela na uh, tem vprašanju. Hkrati bi to predstavljalo nevaren precedens, naprimer kot eh, kasija uh, in razni uh, drugi izrazi. Gospod komisar, ali nam lahko zagotovite, da je zahteva američanov spre, spremljiva, zlasti ob upoštevanju predvidene definicije, na, eh, torej definicije v evropskem pravu? Hvala lepa. Kolege. Hvala lepa, kolega, gospod Danta. Za... Ena nič eh, za Francijo sedaj, proti Nemčiji. To je kazen za to, da sem vam vzel besedo. Sedaj pa gospod Silvestris za dve minuti. Prosim. Signor komisarjo, kontro l'importacijo. Hvala lepa. Gospod komisar, ko gre za uvoz iz tretjih držav ponarejenih proizvodov, smo bili vedno v parlamentu zelo proti temu. In veliko je naslovov v Italiji na to temo. Sedaj lahko proizvajajo vino in dodajo kemikalije. O tem je veliko govora in to smo imeli v novicah na programu, ki ga gleda veliko ljudi. Potem to lahko vidite tudi tukaj na teh listih papirja, ki vam jih kažem. Imamo aditive, imamo kvas, sredstva za fermentacijo in tako dalje. In s tem lahko celo proizvajate vino doma. To je ogabno. Včasih potem prihaja tudi do označb, ki jih uporabljajo Montepolčano, Kjanti in ostale. In seveda so to ponaredki. Dodate potem tudi nekaj sladkorja. Vse to je v novicah in je bilo pokazano v tem programu. Torej, komisar ta sporazum o uporabi tradicionalnih pojmov za proizvode ZDA. Ali so tu sploh kakšne omitve? Kjanti Marsala, govorimo o nečem, kar je nespremljivo. To bo vodilo do izkrivljene konkurence in do piratstva na področju proizvodov. Ne pozabite na to, kaj se dogaja na tem področju. To so pa naredke iz EDM. Hvala lepa, kolega. Sedaj pa dve minuti, gospa Heranc Garcia. Hvala lepa. Ne glede na uh, vinarski sporazum z ZDA, v skladu s katerim je Evropska unija podelila pomembne koncesije, pa ZDA niso naredile nič eh, v smislu zoprstavljanja zlorab označb. Zato je potrebno, da komisija v to poseže in eh, opozori za to, eh, da bi ZDA prenehale s temi označbami. Dobro bi bilo, da imamo registr zaščitenih označb za Evropsko unijo in eh, če, bi, če želi naprimer ZDA eh, uporabljati izraze kot so šato in klo, kako pa bo v tem primeru ravnala komisija? Ali bo zahtevala, da se ravnajo po zahtevah Evropske unije, medtem ko eh, sami zavračajo politiko zaščite označb? Eh, in pa naprimer eh, pojmi, ki jih uporabljajo španci za eh, svojo vrsto šerjev. To bi lahko Eh, omogočilo uporabo tradicionalnih označ, pa vendar bi to pomenilo situacijo, ki jo poprej nismo še nikoli poznali. Eh, dejstvo je, da se za naše proizvajalce uporablja eh, zelo velike zahteve, na drugi strani pa bi lahko izpustili pomembno priložnost, da se to uredi na svetovni ravni v okviru sporazuma STO. Komisar kar moramo zaščititi, to, kar je našega, zaščititi svoje proizvode. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Dorfman. Gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Evropska unija si želi, da bi trgovina z vinom potekala tako, kot je treba na svetu. 23 milijonov hektolitrov vina izvažamo. Iz Evrope uvažamo pa samo 13 milijonov hektolitrov. Trgovina pa potrebuje pravila in predvsem poštenost. Pošteno trgovino, ampak poštenost tudi do potrošnikov. Potrošniki imajo pravico vedeti, kaj je v njihovem izdelku oziroma izdelku, ki ga kupijo. In če kupijo Izdelek po imenu Šato mora v izdelku biti prav to. Zato mislim, da bi ZDA morali opraviti, morali opraviti svojo domačo nalogo. Izogibati bi se morali generičnim imenovanjem, naprimer Chianti, Šampanjec in tako naprej. Če se to prodaja v Ameriki, mora biti v steklenicah ustrezen izdelek. 5,2 milijona hektolitrov vina izvažamo v ZDA in polovico tega potem uvažamo iz ZDA. Zato je v našem interesu, da trgovina deluje. Ampak trgovina mora potekati pod poštenimi pogoji. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je za dve minuti gospod Patrao Neves. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vsakršna avtorizacija uporabe teh imen, eh, ko gre naprimer za vina, port, pomeni napad na proizvajalce in potrošnike, kar pomeni, da se moramo boriti proti tem gre za napad na potrošnike, kajti gre za prikrit način, za goljofil način zavajanja, kupovanja nečesa, kar ni, kar je ponarejeno oziroma ni prava, pravi produkt. Zlasti, če pomislimo, da so ljudje vlagali dolga leta v eh, kakovo svojih proizvodov. Potrebno je zaščititi potrošniške pravice, eh, investirati v kakovost in spodbujanje eh, tako eh, vin z geografskim poreklom. In eh, kot lahko ugotovimo, pa je začasno odstopanje od pravil pripeljalo do zlorab. Eh, Američani so uporabljali te označbe, to pa so uporabljali tudi drugi in vendarle to ni bilo dogovorjeno. In ne glede na to, da je prišlo za držkov, so nadaljevali s to prakso, to ne smemo, tega ne smemo eh, dopustiti. Ne gre samo za ZDA, eh, temveč eh, še za druge, tretje, trge, ki imajo zelo velike potencijale, naprimer Kitajsko, ki bi lahko uvažali vina naprimer iz ZDA in na nek način penalizirali evropski trg. In enkrat za vselej moramo urediti to vprašanje, predvideti učinkovite ukrepe za zoprstavljene zlorab in eh, nezakonitih pristopov k trženju teh vin. Hvala sedaj pa za dve minuti, gospod Köstinger. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod komisar. Ko govorimo o označevanju vin, mislim, da bi morali vedeti, kaj je sploh temeljni problem. Evropska unija zaupa svojemu geografskemu poreklu in ščiti tudi mm, označbe o izvoru. V ZDA pa so zadeve drugačne. Tam geografskega porekla ni mogoče zaščititi, zato mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi Evropa nekoliko bolj samozavestno zastopila, nastopila na tem področju. Od leta 2006 imamo sporazum za ZDA o trgovini z vinom, čeprav to še ni pripeljalo do rešitve. ZDA so se zavezale k temu, da bodo generične izdelke prepovedali tržiti pod uh, določenimi imeni, ampak zaenkrat do dokončne rešitve še ni prišlo. Mislim, da bi komisija morala razmisliti o novem um, označevanju za ameriška vina in v novih pogajanjih o sporazumu na tem področju bi se morali posvetiti temi, o kateri pravkar govorimo. Mi smo predložili poročilo na to temo. Prav tako imamo že ozlič, odličen model. Gre za ekološko predelana živila in po mojem mnenju bi lahko ta model dobro uporabili. Zanima me, kako si komisija predstavlja, da bodo v prihodnosti pripravljali pravila, ki ščitijo tako potrošnike kot tudi proizvajalce. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je za dve minuti gospa Klas. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Kolegice in kolegi, vino je zelo občutljiv izdelek. Vino je del kulture, gre pa tudi za gospodarsko blago. V Evropi se poskušamo zoprstaviti globalnim izzivom in tudi regionalnim izzivom. Vino je torej nekaj posebnega in ker gre za visoko stopne konkurence, se spuščamo v podrobnosti. Podrobnosti gredo tudi za oznako. Oznaka predstavlja kakovost in lokalno poreklo. Obenem pa to potrošniku tudi marsikaj pove. Francozi imajo šato, klo, Nemci imamo svoje, naprimer Weingut. To je povezano z prepričanjem potrošnikov, da bo v steklenici prav to, kar je zapisano in da bo vino izdelano z ustreznimi tehnikami. Potrošniki to poznajo in cenijo še to, cenijo zaradi tradicije in zaradi rege, iz katere vino prihaja. To se ve in Weingut zaenkrat še ni v uporabi, verjetno zato, ker Nemci ne pijejo toliko vina. dobro je bilo, da so takrat prepovedali uporabo besede šampanjec v Nemčiji. Tudi takrat je bilo nekaj poslug, poskusov, da bi imeli od tega dobiček. Odprtje mm, trga vina lahko poteka samo pod določenimi pogoji. Mislim, da države, ki v katerih ne govorijo francosko, ne morejo uporabljati francoskih imen za vina. Mislim, da mora komisija tukaj govoriti jasno in glasno. Ne smemo popustiti pred tretjimi državami. To je ključen del naše tradicije na področju vina in evropska tradicija pridelave vina ni nekaj, o čemer bi se lahko pogajali. Hvala. Hvala lepa, kolegica. Sedaj v postopek eh, pritegnite pozornost predsedujočega. Prva je za minuto Sanchez Schmidt. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, dragi kolegi. Že leta 2012 nas je zaskrbel predlog komisije, da, eh, da eh, se da na trg eh, pod imeni šato in klo ameriška vina. I kaj ti potrošnikom eh, smo želeli zagotavljati kakovostna eh, vina in eh, tudi polno informacijo o teh vinih. V ZDA lahko to pomeni samo komercialno blagovno znamko brez kakršnih koli garancij in eh, ne pa tako kot pri nas. In eh, to lahko eh, tudi pomeni nelojalno konkurenco v Evropski uniji. Upam, da bo komisija ponovno razumna in da bo zaščitila na vsak način in za vsako ceno svoje vinogradnike. Hvala lepa, sedaj pa na koncu še komisar Šimeta. Izvolite. Gospod predsedujoči, eh, poslanke in poslanci, zahvaljujem se vsakomur za njihove prispevke k tej razpravi. Vzel sem na znanje vaše preokupacije, to bom posredoval eh, kolegi komisarju Čološu, ki je zadolžen za ta dosje, eh, zlasti tudi zahtevo gospe Luling. Eh, Naj ponovim to, kar sem povedal vodoma, namreč, da se komisija v polni meri zaveda občutljivosti tega dosjeja, kakor tudi političnih razsežnosti, tako na mednarodni ravni, na zunani ravni, kakor tudi eh, znotraj Evropske unije. Kar zadeva eh, ZDA, so eh, tu dogovori, eh, sporazumi med Evropsko unijo in ZDA. Obe strani sta to spoštovali in sicer eh, so bile te ameriške obveznosti spoštovane. Res je, da Evropska unija ščiti geografske ozna, označbe, na drugi strani pa pojmi, ti pojmi niso intelektualna lastnina temveč oznake. Vendar pa komisija še vedno preučuje, preučuje ta vprašanja, še eh, noben sklep ni bil sprejet, še naprej preučujemo eh, te zahteve, upoštevali pa seveda bomo interes vinogradnikov, vinarjev in potrošnikov, eh, ko bomo sprejemali svojo odločitev. Hvala lepa. Na, no, na. No. Hvala lepa, komisar. Veliko smo govorili o vinu in upam, da boste zdaj sami šli na kak kozarček. Razprava je konec. Nadaljujemo 7. februarja. Dnevni red je objavljen tudi na spletni strani Evropskega parlamenta. Zahvaljujem se kolegicam in kolegom, osebi v dvorani in tolmačem. Lep večer, zasedanje konec.